kolega Marek Jozef Grobarčik in David eh, Bohdan Jakijevič eh, sta eh, postala člana polske vlade. Čestitam kolegoma k imenovanju. Parlament torej sedaj ugotavlja, da v skladu z poslovnikom se sproščata njuna sedeža in sicer z učinkom 16. november 2015.